Bene. Eh, signore e signori. Gospe in gospodje, bom govorila italijansko, tako da prosim, da si nadanete slušalke. Predlagam, da začnemo z današnjim zaslišanjem v odboru za kulturo, mlade in državljanstvo. Lepo pozdravljam tudi kandidata za komisarja, gospoda Tiborja Navračiča. Par uvodnih informacij. Verjetno veste, da je to zaslišanje za nas zelo pomembno, pa ne zgolj za odbor za kulturo in izobraževanje, ki mu predsedujem, ampak tudi za odbor ITRE in odbor PETI. Odbor ITRE je pridruženi odbor, odbor PETI pa povabljeni odbor na tem zaslišanju. To zanimanje odborov kaže zgolj na to, da ima ta kultura in ustvarjalnost veliko vrednost že sami po sebi, pa tudi prečno gledano zlasti z vidika gospodarstva in socialnih inovacij. Tudi izobraževalne politike, politike usposabljanja, politike oblikovanja veščin politike državljanstva morajo biti v strategiji EU 2020 postavljene bolj v središče. Za nas so to res ključne tematike, če želimo dokončno uveljaviti vsa načela iz pogodbe o Evropski uniji. Poleg tega pa se želimo pogovoriti o tem, kakšne ideje imamo, ko gre za razvoj Evrope, kakšne so naše ideje na področju državljanstva, kulture, izobraževanja in tako naprej. Gospod Navračič, nobenega dvoma ni, da ne moremo zanemariti pozivov evropskih državljanov, ki so bili izraženi v zadnjem mesecu. Danes imate priložnost na tem zaslišanju nasloviti tudi širšo javnost. Upam, da boste podali jasna zagotovila glede tega, da tudi vi podpirate določbe iz pogodbe, da se zauzemate za odprto kulturno politiko in da boste odprto igrali ulogo komisarja zadolženega za to področje v Evropski uniji. Bi vas pa rada obvestila še o samem postopku za današnje zaslišanje smernice za zaslišanje kandidatov za komisarje so natančno opredeljene v 16. prilogi poslovnika. Tam piše, da bo parlament presodil vsakega posameznega kandidata na podlagi njegovih kompetenc, zauzetosti za Evropsko unijo in osebni neodvisnosti. Od tega je odvisno, seveda, ali bo kandidat potrjen ali ne. Predvsem si želimo izvedeti, ali so kandidati za komisarje dovolj usposobljeni za prevzem dodeljenega delovnega področja. Prejeli smo tudi odgovor na vprašanje, ki smo jih zastavili. Vsi člani so dobili odgovore v svojih jezikih. Poleg tega v mapah, ki ste jih dobili za današnje zaslišanje, najdete odgovore na vsa ta vprašanja, pa tudi življenje pis kandidata kako bo potekalo današnje zaslišanje. Na začetku bo kandidat za komisarja, gospod Navračeč, dobil besedo za maksimalno 15 minut. V tem času bo lahko podal uvodne besede, povedal vse tisto, kar se mu zdi pomembno. Sledil bo krok 45 vprašanj članov parlamenta. Uporabili bomo načelo ping-pong, kar pomeni, da bo na voljo minuta za vprašanje, dve minuti za odgovor komisarja. Torej vse skupaj tri minute za posamezen sklop. Besedo bodo dobili predstavniki političnih skupin, tudi samostojni poslanci. Naj povem še to, da odbor ITRE, ki sodeluje kot pridruženi odbor, sodeluje v nekoliko drugačni funkciji kot odbor FECI, ki je tu zgolj povabljen odbor. Ob koncu kroga vprašanj in odgovorov bo kandidat Navračič dobil priložnost, da poda še sklepne besede v petih minutah. Danes imamo na voljo poven jezikovni režim, razen malteščina ni na voljo. Kolegicam in kolegom se zato opravičujem, ampak ni bilo možno zagotoviti tolmačenja v malteščino. Zaslišanje se lahko spremlja tudi preko spletne strani parlamenta, na voljo bo tudi video posnetek. Naj povem, da bodo vse vaše pripombe tolmačili, zato vas prosim, da ne hitite preveč, ko podajate svoje pripombe in vprašanja. Še enkrat torej prisrčno pozdravljam kandidata Ana Vračiča in mu predajam besedo za 15 minut. Hvala. Spoštovana gospa predsednica Kosta, podpredsedniki, koordinatori, spoštovani člani, gospe in gospodje. Veliko čast mi je, da sem danes tukaj. Danes bolj kot kadarkoli ste vi, Evropski parlament in pa člani tisti, ki izoblikujete novo Evropsko komisijo. Prede vam predstavim svojo vizijo, vizijo za svoj portfel, ne povem nekaj besed o tem, zakaj sem tako vesel, da sem danes tukaj. To, da si komisar, pomeni, da si zavezan Evropi. To, da si komisar, pomeni, da zastopaš evropske interese in nobenih drugih interesov. To, da si komisar, pomeni služiti evropskim državljanom. Mislim, da je to največja možna čast. Vi veste, tudi sam vem, da so odnosi med Evropsko unijo in pa Mačarsko v zadnjem času prišli precej težke čase. Pri nekaterih pomembnih točkah se nismo strinjali in imeli smo kar um, dolga in problematična nesoglasja. No, ampak ena izmed največjih prednosti Evropske unije je, da imamo sedaj tukaj možnosti, da soočimo svoje stališča in jih potem tudi razrešimo na odprt, demokratičen in miroljuben način. Skupaj lahko razrešimo naše težave in na koncu smo po prevakani krizi skupaj še močnejši, tako kot posamečne države, kot tudi kot Evropska unija. Kar na koncu pomeni, da smo združeni, združeni v skupnih evropskih vrednotah. To so človeško dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, vladavina prava in spoštovanje za človekove pravice. To so tiste vrednote, ki sem jim tudi osebno globoko zavezan. Danes večer želim predstaviti svojo vizijo za izobraževanje, kulturo, mladino in državljanstvo. Naj povem nekaj o delu, ki ga bomo skupaj upraviti v prihodnosti. Če prebirate časopise, se vam lahko včasih zdi, da ta portfel ni najbolj pomemben No, jaz se s tem ne strinjam. Kaj je bolj nujno, kaj je bolj pomembno kot prihodnost naših eh, mladih? Kaj je bolj zaskrbljujoče kot naprimer um, brezposobnost mladih, ki je še vedno nad 50 odstotkov v samih katerih državah? Kaj je bolj nujno kot to, da ponudimo mladim generacijam čim boljše obetavne možnosti za prihodnost? In kaj je lahko bolj dragoceno za EU kot um, kultura in pa identiteta? Gotovo je kulturo in pa ustvarjalne industrije kot prvo treba zaščititi. Kaj je Evropa, če ni um, skupna dediščina, skupnost naših skupnih vrednot, spoštovani člani in članice. Mislim, da je naš uh, portfel uh, prav tako pomemben kot katerikoli drugi. Če želimo zgraditi gospodarstvo, ki bo pošteno in vzdržno, moramo začeti pri izobraževalnem sistemu. Mora pripraviti svoje mlade um, na svet, ki bo multikulturen in ki se hitro spremenja. Če želimo, da so naši umetniki in ustvarjalci um, v položaju, ko lahko nadejo občinstvo, poslušalce po Evropi in sicer, um, in moramo tudi omogočiti ustrezno tehnologijo. Izobraževanje, kultura, šport, eh, udeležba državljanov so gotovo mehanizmi, ki sprostijo naše potencijale kot um, potencijale ljudi. Nismo vi v gospodarstvu, nismo samo deli stroja, mi smo ljudje in um, odnosi so za nas najbolj bistveni. Celota postanemo še leta kratko, prispemo k čemu večjemu, kot pa samo nam. Politike v našem portfelju se v glavnem izvajajo na nacionalni, regionalni in lokalni ravni vse to zelo blizu državljanom in tako mislim, da je tudi prav. No, pospiram pa tiste, ki menite, da Evropska unija lahko in igra, eh, mora igrati vodilno vlogo. Mora pomagati državam članicam in vsem zainteresiranim stranem, da se skupaj lotimo najbolj nujnih izzivov treba je posodobiti izobraževalne sisteme že od um, zgodne mladosti pa vse do uh, podiplomskega študija. Moramo zagotoviti to, da bomo imeli motivirane in usposobljene učitelje, ki, katerih delo bo uveljavljeno in cenjeno povsod. Naše šole in univerze morajo sprejeti nove tehnologije in pa nove mehanizme, nove načine um, učenja. Moramo doseči svoje cilje glede strategije EU 2020. Želimo, da več študentov dokonča uh, visokošolsko izobraževanje in da je manj osipa. Nekdo, ki opusti šolanje, um, ima veliko slabše možnosti uh, in tako je na začetku svojega življenja pravzaprav. Kolegice in kolegi, moje prednostne naloge za naslednjih pet let so jasne. Kot prvo, izobraževanje mora biti v središču uh, načrta Evropske unije za gospodarsko rast in delovna mesta. Prav zato uh, me je Jean-Claude Juncker prosil, da eh, podprem naložbeni svežen, ki ga bom predstavil torej čez um, tri mesece, v okviru treh mesecev, potem, ko začne delati. Sedaj bom začel s tem um, ciljem, pa tudi poznaje, vsako leto, ko bo komisija predlagala um, priporočila specifična za države članice. To pomeni, da je treba ukrepiti pritiska naše vlade, da um, več vlakajo v izobraževanje, v tehnologije in v učitelje. Države članice morajo um, poskrbiti za okrevanje uh, javnih financ, obenem pa je tudi ključno, da več vlakajo v izobraževanje in usposabljanje. Druga prioriteta. Želim zagotoviti to, da bodo naše kulturne in ustvarjalne industrije cvetele v digitalnem svetu. Evropa je vodilni akter pri ustvarjalnih vsebinah in moramo biti ponosni na to. Danes se zavezujem, da ko bomo imeli trgovinska pogajanja, bomo vedno mislili na vlogo kulture in na ključno, um, ključen pomen uh, javne podpore. Naj citiram uh, Jean-Claude Junckera. Nikoli ne bomo um, žrtvovali evropske kulturne raznolikosti na oltarju proste trgovine. Lahko zagotovim, um, pri reformi uh, režima avtorskih pravic bomo spodbujali naše uh, Eh, ustvarjalce, pa tudi kulturno raznolikost, ki je sam ključ evropske identitete. Zagotovil bom, da bomo pri eh, Evropi vedno spoštovali tudi našo kulturo in eh, edinstvene vidike kulture, kot tudi zahteva pogodba. Kot tretje, želim, da so naše univerze najboljše na svetu. To so ene izmed najbolj pomembnih evropskih institucij. To so stebri naše družbe. To so glavni ključ inovacij v Srednji Evropi pred letom 1989, so bile to trdnjave, svobode um, in tam so se rojevali svobodni misleci. Danes um, se morajo številne od teh še odpreti v svet, uh, številne se morajo še prilagoditi socialnim in gospodarskim spremembam. Naj vam zagotovim, Evropska komisija bo uporabila vsa urodja um, za to, da bi posodobili naše univerze in zgradili nov odnos tudi z družbo nasplošno. splošno tukaj imamo ta trikotnik znanja med izobraževanjem, raziskavami in podjetji in to mora postati pravo partnerstvo med temi tremi. Še vedno bomo tudi nadaljevali z investicijami v Evropski institut eh, za inovativnost in tehnologijo, ter tudi v ukrepe Marija Skladovska Curry. EIT, e torej Evropski institut, je um, ključen projekt, ki že spreminja um, naš način razmišljanja o inovacijah. Hvaležen sem parlamentu za podporo pri tem. Skupaj pa lahko še izboljšamo dejavnosti tega instituta po celotni Evropski uniji. Ta skupni raziskovalni center bo v središču evropskih politik. Eh, dobre politike potrebujejo dobre raziskave in tudi trdne dokaze. Ta center bo v središču vseh političnih ukrepov, s katerimi se ukvarjamo. Skupni raziskovalni center je um, del možganov, ki je v središču našega razmišljanja in mislim, da je dobro, da imamo vsi koristi od tega. Moja četrta prednost naloga, kolegice in kolegi. Sodeloval bom s kolegico Marijan Tyson, komisarko za zaposlovanje in socialne zadeve, tako da bo skupaj storila vse svoje moče za to, da bi se borila proti brezposobnosti mladih. Vem, Evropska unija je samo en del uh, celotne rešitve. Veliko dela morajo praviti države članice. Uh, bom pa vedno podpiral um, trud tistih, ki um, želijo vložiti proračunska sredstva v reševanje um, težav na mojem delu portfelja. Skupaj mislim, da lahko marsikaj dejansko spremenimo. Z vašo podporo in skupaj z državami članicami lahko pomagamo mladim pri tem, da um, opravijo ta prehod um, v podjetje oziroma v svet dela. Skupaj bomo posodobili izobraževalni sistem in sistem um, usposabljanja, tako da bodo podpirali trg dela v 21. svetu. Podprli bomo jamstvo za mlade in financirali bomo nova partnerstva med univerzami, um, kolegi in pa podjetji. Treba tudi izboljšati kakovost um, vajeništva. Prav tako bomo dali mladim um, možnosti, do boljšega neformalnega izobraževanja, tudi zunaj učilnic. Peta prednostna naloga. Želim, da bodo tudi evropski um, mladi ljudje um, sodelovali pri politiki. Um, mladi v Evropi se soočajo z edinstvenimi izzivi. Sedaj zaradi gospodarske krize uh, je brezposobnost izjemno visoka, prav tako pa um, je vprašanje tudi o tem, kje je sploh vloga mladih v današnji družbi. Številni mladi so bolje eh, izobraženi, bolje informirani kot eh, katerakoli prejšnja generacija zaradi novih eh, socialnih medijev. Ampak pogosto nimajo zadosti um, možnosti, da vplivajo na prihodnost družbe. To želim se da spremeniti. Strukturni dialog um, z mladimi se je že izkazal kot koristnega. Moramo pa iti še dlje preko tradicionalnih organiziranih partnerstv in tudi pomagati najbolj prikrašenim želim eh, pripraviti nove platforme, s katerimi bomo lahko dosegli milijon mladih v naslednjih petih letih. To bi pomenilo dejansko pravo spremembo pri um, dejanski participativni demokraciji in bomo tudi lahko uh, pomagali pri prizadevanjih parlamenta, da se pomaga mladi. Šesta prioriteta. Želim ponovno ukrepiti um, na smisel evropskega državljanstva. Evropsko državljanstvo um, niso samo besede iz pogodbe. Uh, Evropsko državljanstvo um, ni samo skupen potni list. Evropsko državljanstvo je več kot samo nek dodatek našemu nacionalnemu državljanstvu. Želim, da je evropsko državljanstvo nekaj, kar bo dejansko živelo, dihalo skupaj z nami, nekaj, kar bo del našega vsakodnevnega življenja, nekaj, kar bo pomagalo zgraditi evropsko identiteto, ki bo um, del celote vseh nas. Naš portfelj je, mislim, da najboljša izhodišča točka za to. Izobraževanje, mladina, kultura in šport, vse naše politike in programi gradijo um, na tem uh, državljanstvu in identiteti. Naš program Evropa za državljane bo povečal zaveščenost o evropski skupni zgodovini in naših skupnih vrednotah. Mladim je treba pomagati, um, da razumejo, um, kaj sploh Evropska unija dela za njih um, šport in večjezičnost um, nista v središču uh, mojega portfelja, nista med prvimi besedami, ampak sta pa del mojega portfelja in bom tudi prevzel odgovornost za to. Um, šport um, bo sedaj imel 300 milijonov evrov za to, da se um, zaščiti mlade atlete, športnike, da se borimo proti um, prirejanju. Eh, športnih izidov in pa proti nasilju ter pa diskriminaciji. Rad bi se zahvalil parlamentu in tem odboru, da um, se je zauzel za Evropski teden športa. Lahko računate malo podporo, ko bomo imeli eh, prvi tak teden naslednje leto. Prav tako treba spodbujati tudi jezikovno raznolikost in učenje jezikov. Zato mislim, da imamo na voljo um, zelo dobra orodja. Naš program Erasmus Plus um, pravi, da sta jezikovna um, raznolikost um, in pa učenje jezikov ena izmed glavnih šestih ciljev. Skupaj moramo spodbujati učenje vseh evropskih jezikov, ne glede na to, koliko ljudi dejansko um, uh, govori posamečen jezik. Zradi listine tajnih pravic moramo spoštovati našo jezikovno raznolikost in um, bom sodeloval z gospodom Timmermansom tako, da bo um, listina dejansko tudi izpolnjena v praksi članice in člani. Um, tukaj sem predstavil nekaj kar velikih izzivov in uh, če želimo vse to izpolniti v praksi, bom potreboval vašo podporo. Tudi če uspemo, um, bomo nekatere stvari um, videli šele v prihodnosti. Morda ne bomo vedno videli končnih rezultatov našega dela. Tako je bilo že pri katedralah iz srednjega veka. Vse se je videlo šele precej poznaje. Sedaj pa še um, nekoliko optimizma za konec. Mislim, da imamo na voljo zelo dobre mehanizme in da je to odlično za prihodnost. Erasmus je um, eden izmed najpomembnejših stvari v Evropski uniji. Um, mobilnost, odprtost ter pa možnost za to, da razumemo druge, to so ključne stvari pri Erasmu. Tako smo zgradili evropsko identiteto, ki Evropska unija tako zelo potrebuje. Veliko čast mi je, da bom lahko prevzel um, odgovornost za nov program Erasmus. Skupaj lahko delamo na tem, da dobi tudi vsa ustrezna finančna sredstva. Vsi vemo, da um, vaša institucija in pa naša institucija nista ogrozili tega projekta. Uh, Sedaj, to leto smo že sprožili nov program in sedaj bomo pomagali 4 milijonom ljudi, eh, da pomagajo eh, pri delu in da študirajo tudi v drugih državah. Kolegice in kolege, to so moje prioritete za naslednjih pet let. Veliko dela nas čaka. Eh, moramo pomagati in poslušati predvsem naše državljane, predvsem mlade. Z veseljem bom služil evropskim ciljem in se zauzemal za vse to kot vaš komisar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 doseči dogovor. Mi smo zakonodajo spremenili tako, da je sedaj v celoti skladna z duhom, ki ga zagovarja Evropa. E, Hvala lepa, kolega Glezos. Hvala lepa. Sam sem skrbno prisluhnil vašim odgovorom in zabeležil sem si, da ste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 Sedaj pa je na vrsti kolega Kavada. Izvolite. Poštovani kandidat za komisarja. Ta situacija je neuzdržna. Bili ste minister za pravosodje v svoji državi, potem ste izprili to, da se krši v bistvu listina za temne pravice. Kako boste sedaj verodostojni?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 Hvala, gospa predsednica. Manj kot pet minut bo trajalo vse skupaj. Gospa Kosta, spoštovane članice in člani, hvala lepa vsem za to priložnost, ki ste mi jo dali, da predstavim svoje delovno področje. Upam, da sem bil jasen glede svojih prednostnih nalog za naslednje petletno obdobje. Danes večer smo imeli iskren, odprt pogovor, iskreno izmenjavo mnen. Tako bi morale stvari potekati, kajti to je znak demokracije v akciji. Želim si, da bi se naši odnosi nadaljevali v tej smeri. Na začetku zaslišanja sem povedal, da bom počaščen, če bom lahko prispeval k izgradnji Evrope, če bom lahko sodeloval s tem odborom. 3 ure in 45 vprašanj kasneje svojega stališča nisem spremenil. Še bolj sem prepričan v to, da lahko skupaj dosežemo ogromno, če bomo sodelovali kot partnerji. Parlament je ponudil dragoceno podporo pri nekaterih zadevah, ki jih Evropa počne najboljše, ustvarjalna Evropa, Erasmus Plus in tako naprej, Evropski institut za inovacije in tehnologijo, prvi Evropski proračun za šport. Rad bi se vam vsem zahvalil za izraženo podporo. Nekateri projekti so bili deležni dvomljivih pripomb. Parlament in komisija pa sta v kontekstu sodelovanja poskrbela za prave programe z zadostnimi proračunskimi sredstvi. Če bom potrjen za komisarja, vam lahko obljubim, da se bo ta duh sodelovanja nadaljeval od prvega dne dalje. Vaš odbor bom prišel ob prvi priliki, to vam obljubim, zato da nadaljujemo z razpravo, ki se je začela danes. Upam, da bo naša razprava tako odprta in iskrena, kot je bila danes. Najlepša hvala. tudi sama bi se rada zahvalila poslankam in poslancem iz odborov Kult, ITRE in PETI za vsa vprašanja in pripombe. Hvala kandidatu Navračiču za podane odgovore. Hvala lepa za vzajemno spoštovanje. Hvala lepa za prijetno vzdušje. Sicer je tu in tam padla kakšna kritična pripomba, ampak to je pač del igre. Razprava je bila odkrita. Mislim, da ni nobenih iluzij več. Sedaj imamo na voljo vse informacije za to, da podamo svojo oceno. Na koncu naj podpredsednike in koordinatorje spomnim na to, da se sestanemo jutri zjutraj za zaprtimi vrati. Takrat bomo tudi ocenili današnje zaslišanje. Hvala lepa sekretarjatu, hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, predvsem pa najlepša hvala tolmačem za vas trud in dragoceno delo. Oni so tudi tisti, ki zagotavljajo več jezičnost v parlamentu. Hvala lepa in lep večer. Thank you.